nadzor ni dovolj, da nadzorujemo na meje. Mi moramo imeti možnost odločati, kdo bo prišel v Evropsko unijo in kdo ne. Namesto tega pa eh, poskušamo z enostavnimi rešitvami in denarjem prikriti dejanske težave, ki se pravzaprav zaostrujejo. Evropska unija ponovno ne bo pripravljena, če se pojavi nova kriza in to ni skladno z željami in zahtevami eh, državljanov. Če želimo, dobro delujočo Evropsko unijo, moramo želje državljanov jemati resno in zato prosim, da imamo eh, na to temo načelno razpravo. Najlepša hvala, gospa Vikstrem. Najprej naj čestitam kolegici Roberti Mecola za njen odličen uspeh in hvala za eh, sodelovanje, ki smo ga imeli vse čas. Hvala tudi komisiji za odličen predlog ko pogledam Evropo, ni meja. In to so besede, ki jih pripisujejo prvemu predsedniku neodvisne Čehoslovaške Vacavu Havlu. Torej, ta, taka Evropa pa je možna le, če imamo močne zunanje meje. Torej, ne gre za to, da ljudi odklanjamo in zavračamo, gre pa za to, da nadzorujemo tokove ljudi, ki prihajajo in odhajajo na naših mejah. In zato so potrebni ustrezni postopki preverjanja in uh, vse to v duhu tega, da zagotavljamo tudi ustrezno zaščito tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Prav tako moramo poskrbeti za nadzor nad pretokom blaga, da preprečimo Eh, nezakonito trgovino in prevoz, bodi si da gre za orožje ali mamila ali kaj podobnega. Tak učinkovit nadzor je po mojem korak naprej in v tej luči vidim tudi krepitev eh, obaljne in mejne straže in Frontexa, ker se tukaj najbrž zadnjič oglašam v tem sklicu parlamenta, bi se rada vsem ki so tukaj zahvalila za dobro sodelovanje in tudi za prijateljstva, ki smo jih ustvarili. Mislim, da smo dobro pravili svoje delo. Hvala. Eh, lepo je, da ste taka optimistka. Včasih politika uničuje prijateljstva, ampak v vsakem primeru upam, da se bodo vaše besede uresničile. Gospa Forenca, minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči tisoč tristo mrtvih in veliko več jih je bilo tudi objavljenih v preteklem letu in ti trendi se nadaljujejo, tako da lahko govorimo še naprej o tem, koliko ljudi prestopa naše meje, da bomo poostrili nadzor in podobno. Kaj pa, če bi spremenili način razmišljanja in delovanja? Morda bi bili še učinkovitejši, ker kot vidimo, luke v Libiji niso varni kraji. In to je popolnoma očitno. Pa vendar Evropska unija očitno meni, da lahko ljudi vrača v libijske luke. Veliko smrtnih primerov je bilo v sredozemlju in razmisliti moramo o tem, kako prekiniti to in eh, lahko pomagamo ljudem, ki jih pričakuje kruta usoda na njihovi poti. Ne moremo ogroženih pošiljati nazaj v Libijo. Vse to je treba upoštevati kot dejstva in pri tem moramo zagotoviti tudi veljavnost načel pravne države. Gospod Valero, gospa Valero. No, glede na poročila eh, komisarjata Združenih narodov za begunce, je število ljudi, ki se jih na meji preprosto odžene, kar preveliko. Eh, seveda pa lahko pričakujemo tudi v prihodnje velike prilive ljudi od drugod, tudi zaradi podnebnih sprememb lahko pričakujemo eh, kar na stotine milijonov podnebnih beguncev, veliko ljudi bo prizadetih tudi zaradi višanja gladine oceanov in mori in veliko ljudi bo prišlo še v Evropo. To moramo vedeti, zato moramo biti pripravljeni soočiti se s tem in ne samo vlagati sredstva v to, kako bi jih odgnali. Mislim, da moramo biti pripravljeni na to, da preprečimo spore, ki povzročajo migracije, revščino in pomagati tam, kjer je treba. Eh, gospod Korao, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Bodimo si na jasnem. E, Reforma skupnega evropskega azilnega sistema je doživela kolosalen neuspeh. Prav ničesar nismo storili, da bi se situacija izboljšala. Več, ko bo beguncev, ki bodo prišli v Evropo v nespremenjeni situaciji, slabše bo. Zunanje meje so ponavadi v pristojnosti Frontexa. In vendarle, če dajemo denar drugim državam, da upravijo naše umazano delo, to ni prava rešitev. Frontex je zadnje, kar smo poskušali spremeniti, vendar je žal to marsikot bila zgolj predvolilna poteza. Veliko je bilo Tudi tisti, ki nasprotujejo evropski solidarnosti, številne države članice se o tem sploh nočejo pogovarjati. To reformo potrebujemo, ampak države članice morajo same obvladovati svoje meje. In eh, komisija bo preko te agencije lahko morda celo odločala o tem, da države članice ne morejo več upravljati z vlastnimi mejami. Tako da ne vem, če bomo uspeli izpolniti določene zahteve, potem se bo lahko Evropa eh, enotno odzivala, sicer pa ne vem, kako bo to potekalo. Gospod Epitidejus, hvala lepa. Res je, da se je doslej izkazalo, da ima eh, Frontex sicer veliko pooblastil, vendar ni dosegal pravega uspeha v zadnjih letih. Eh, primerih migracijskih tokov. Morda potrebujemo čisto novo službo za to. In zdaj pravimo, da bomo imeli deset tisoč ljudi več, ki se bodo ukvarjali s tem. Vendar ob vseh teh vrčevalnih ukrepov, ki smo jih vsi, ki smo jim vsi priča in pri vsem tem, kar bodo morali plačati naši davkoplačevalci, se sprašujemo, ali bodo ta sredstva res motorno uporabljena, ker jih morda naši državljani potrebujejo za druge stvari. Eh, mislim, da je najboljša zaščita meja držav članic dosežena takrat, kadar se s tem ukvarjajo eh, oborožene sile te države. To dokazuje tudi praksa v preteklosti. Sicer pa bomo doživljali nekontrolirani dotok nezakonitih priseljencev. Eh, Grčija mora tudi sama razumeti, da mora sama poskrbeti za svoje meje, ker nihče drug ne bo storil tega na mesto nje. Hvala, jaz demera, minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa. Eh, čestitam Roberti za dobro opravljeno delo. Moramo si zapomniti, da so poglavitni predlogi še vedno eh, pri svetu, kjer so nekako obtičali v obravnavi. In zato mislim, da moramo res storiti nekaj, da čim prej povečamo zmogljivosti in sposobnosti evropskih meja, da se branijo pred eh, nezakonitimi tokovi, da zagotovimo učinkovito obladovanje naših meja in zagotovimo varnost ob eh, prostem pretoku ljudi čez naše meje. Deset tisoč novih pripadnikov teh enot je lahko velik korak v smeri izboljšanja operativnih zmogljivosti, vendar moramo poskrbeti tudi za ustrezno sodelovanje tudi z državami porekla. In to seveda v povezavi z Europolom, ki ima tudi veliko izkušenj s tem in tudi določena pooblastila. Tako da je bistvenega pomena, da Evropski parlament sodeluje še naprej v tem smislu z vsemi pristojnimi agencijami. Moramo pa zagotoviti tudi več sredstev in več kadrov za delovanje leteh.

уважаеми колеги уважаеми господин председател ако има една агенция на европейския съюз която да бъде наистина полезна и че. Najlepša hvala za besedo. Moramo se lotiti vseh teh dejavnosti z druženimi močmi. To je ravno tudi naloga Frontexa in zunanje meje so pomembne za vse nas in moramo biti dosledni, kadar gre za zunanje meje. Uh, Pomembno je, da razširimo v tem smislu mandat Frontexa, eh, prav tako pa je treba zagotoviti tudi varnost na zunanjih mejah. In že večkrat sem povdarjal, da potrebujemo nujno boljše sodelovanje med nami samimi, če ne zagotovimo varnost na zunanjih mejah in se ustrezno soočimo z migracijskimi tokovi. Uh, Eh, gospodarski priseljenci, ki ne spoštujejo naših vrednot in načina življenja, ne sodijo v naše prostore. Najlepša hvala, gospod Urta, so na eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Pravzaprav bi lahko označili to leto za sramotno zaradi tisočev priseljencev, ki so umrli v Sredozemskem morju. Prav tako vidimo, da je eh, postopek za pridobitev azila popolnoma onemogočen, da zapravljamo na milijone eh, evrov, ne da bi točno vedeli, kakšni so naši cilji in kako sploh lahko govorimo o izvanju reševalnih akcij v sredozemlju, če nimamo jasnih pojmov o tem. Danes se tukaj spet pogovarjamo o vsem tem, po eni strani so za določene ukrepe odgovorne vlade, ki prepovedujejo plovilom, da pristajajo v njihovih lukah in podobno. In potem imamo tu še skupne službe in reševalne službe, ki so na koncu odgovorne za reševanje posameznikov. Hvala lepa, Kinga Gal, minuto in pol. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsedujoči. Eh, zunanje meje Evropske unije so seveda prvenstveno v rokah držav članic. E, in samo povečanje pooblastil Frontexa ne bo nikakor rešilo vseh problemov. E, lahko se zgodi, da bomo celo zmanjšali e, zmogljivosti držav članic za zaščito lastnih meja in to ni prava smer razvoja dogodkov. Frontexu moramo omogočiti, da pomaga pristojnim organom držav članic, naprimer v Severni Makedoniji, v tretjih državah, ki mejijo na Evropsko unijo in predvsem moramo poskrbeti za to, da preprečimo dotok nezakonitih priseljencev. Pri tem moramo okrepiti naše sodelovanje, okrepiti tudi naše zunanje meje in to ni vedno možno, če ne prejmemo ustrezne podpore od Evropske unije. Mačarska doslej ni videla nobenih posebnih sredstev za pomoč v tej smeri. Hvala lepa, gospa Gijom. Nedvomno je treba Frontexu okrepiti pooblastila, ker se mora soočati z vedno večjimi nalogami, širšimi pristojnosti, tudi zaradi reform, ki smo jih izpeljali v smislu boljšega upravljanja z zunanjimi mejami. Imam pa tudi določena obžalovanja glede prihodnih pričakovanih razvojev dogodkov. Eh, Vsta čas vidimo, da se je v lanskem letu zgodilo več kot 2200 smrtnih primerov, samo v sredozemlju, kljub budnemu eh, česu Frontexa. In če pogledamo, kako se zadeve odvijajo naprej, ni videti, da bi bili uspešni pri preprečevanju ljudem, da bi se podali čez sredozemlje v Evropo. No, potem še ena zadeva. Nismo uspeli izvesti še nobene reforme glede azilnega režima v Evropski uniji, imamo samo posamezne države članice, ki blokirajo azilni postopek. Tomašič, un minut. Gospa Tomašič, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Frontex mora imeti določeno nalogo pri varovanju zunanjih meja Evropske unije. Vendar je ta predlog, ki je pred nami, eh, nekoliko napačen če bomo imeli še naprej hude krize in ne bomo krepili enot eh, na meji, se bomo težko soočali s konkretnimi operativnimi izzivi, ker samo večje število uslužbencev na meji ni odgovor na to. Treba je reševati težave tam, kjer se pojavljajo in Frontex pri tem ni uspešen. Ni uspešen pri preprečevanju gibanj nezakonitih preseljencev iz tretjih držav v tretje države, ki potem prestanejo na naših mejah. Tako da Frontex tudi ne more pomagati tretjim državam pri vračanju priseljencev na, v njihove države porekla. In videti je, da si zaenkrat vsi prizadevamo samo za to, da bi vse priseljence ohranili samo čim dlje stran od naših meja. Mi zaenkrat potrebujemo krepke reforme in ne samo uh, kozmetične posege. Hvala lepa, gospod Rangel, minuto in pol. Kot kaže, ga ni tukaj. Potem gospa Kenge, minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči z veliko mero odgovornosti se je ta parlament lotil reforme uredbe, s katero smo ustanovili Evropsko obalno in mejno stražo, potekala so številna pogajanja, veliko je bilo dela in končno smo se dogovorili o besedilu. Seveda bi bil lahko predlog tudi bolj ambiciozen, ampak v vsakem primeru pomaga k utrjevanju enega od štirih eh, stebrov in to je tisto, kar je najtesnejše povezano z upravljanjem meja in nadzorom nad migracijskimi tokovi. Treba je pa je dati več podarka tudi reševalnim operacijam še zlasti na morju. Veliko tega bi še lahko storili, da bi bili učinkovitejši pri upravljanju, ampak vse, kar počnemo, je treba početi ob upoštevanju človekovih pravic in to v celoti. Podpiram to reformo. In uh, menim, da je treba spostaviti tak sistem, da bomo s, uh, eh, usporedno reformirali tudi skupni azilni sistem ob spoštovanju človekovih pravic in ob krepitvi reševalnih operacij. Hvala lepa, gospod Radev, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, pozdrav gospod komisar, kolegice in kolegi. Čisto jasen bi rad bil. Pred petimi leti sem začel ta mandat v Evropskem parlamentu in v tistem trenutku so bile osnovne ideje šele v fazi zgodnih zamisli, ko smo govorili o vladovanju zunanjih meja. Postavili smo si roke tam nekje leta 2030, vendar se je potem situacija spremenila, vedno več je eh, bilo priseljencev, prosilcev za azil, ki so prihajali preko zunanjih meja Evropske unije. Mi pa smo bili nepripravljeni na to, da bi se spopadli s tako velikim povečanjem teh tokov. Tako da nismo uspeli pravočasno sprejeti ukrepov, ki so bili potrebni za obvladovanje situacije. Nismo se zavedali, da naše zunanje meje niso dovolj močne in da moramo poskrbeti na, za drugačen način varovanja zunanjih evropskih meja na boljši način. Sedaj pa se še vedno pogovarjamo o tem, kako premostiti te vrzeli in prepade in se sprašujemo, ali bo teh 10 tisoč novih kadrov dovolj, ali bo tudi širitev pooblastil zadoščala. Karkoli pa že storimo, ne smemo pozabiti na solidarnost med državami članicami, tistimi, ki so v notranjosti Evropski uniji, tistimi, ki so na zunanjih mejah. Hvala lepa, gremo na postopek. Ujemite bo pozornost, deset ljudi imam na seznamu. In eh, res bi rad vsem dal besedo, vendar vas lepo prosim, da se držite pravila ene minute za govor, ker imamo potem še eno točko dnevnega reda pred glasovanjem. Lepo prosim, da se držite eno minutne omejitve. Gospa Šojdrova, hvala lepa za besedo, predsedujoči moramo se spomniti, da je ta predlog v bistvu odziv na velike napake, ki smo jih storili v letih 2015 in 2016, ko naše zunanje meje niso bile dovolj zaščitene in se je zgodilo več kot dva milijona eh, prebivalcev seljencev, od katerih so le nekateri dejansko bežali pred vojnimi grozotami. Veliko pa je bilo tudi takih, ki sploh niso izpolnjevali pogojev za pridobitev azila in mednarodne zaščite. Tudi to je treba. Upoštevati. Evropska unija mora ohraniti nadzor nad svojimi mejami in nad svojo varnostjo, in če gre za milijone in tisoče priseljencev, ki prihajajo na naše ozemlje, se izgubi občutek varnosti na lastnem ozemlju, zato sem za ta predlog. Gospodine povjereniče. Gospod Picel, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Evropska obalna in pa mejna straža zdaj po treh letih ne, torej kot kaže, postaje vse bolj operativna. Uh, Nov kontingent 10.000 operativcev naj bi v roku največ petih dni pomagal državi članici, če se ta sooči s prevelikim pritiskom migrantov. Ampak agencija ni samo koordinator, ampak tudi podpornik, ki državam članicam omogoča soočanje s takšnimi prevelikimi pritiski. Mislim, da bi morali razmisliti. Uh, o tem, da bi lahko v sosednjih tretjih državah uh, ustanovili centre, v katerih bi morali biti imigrante um, nastanili, vse začasno. Prihajam iz Hrvaške, zato vem, kako je bilo v preteklosti, ko smo se soočili z velikim imigranskim tokom. Želimo si, da bi nas lahko tudi sosednje države, oziroma države članice Evropske unije, pri tem podprle. Hvala. Hvala, gospa Stevens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 domnul lesedj hvala gospod predsedujoči zelo hvaležen sem da lahko govorim o takšni pomembni temi kajti ob toliko življenja na kocki toliko evrov na kocki ampak tako malo ljudi o tem govori v tej dvorani mislim da je rešitev preprosta upoštevanje zakonodaje, upoštevanje vladavine prava. Če nekdo želi priti v Evropsko unijo nezakonito, potem morajo obstajati jasna pravila. Reči moramo, oprostite, ne morete, pojdite nazaj. Ampak po drugi strani seveda mora obstajati tudi določena zakonita pot, kako priti do azila v Evropski uniji, kajti vse civilizirane države omogočajo pravico do azila tistim osebam, ki so preganjene. Obstaja torej eh, pravna

Sam sem evropejec in tudi zagovornik Evropske unije. Opažam napredek na tem področju, na področju integriranega upravljanja z mejami. Frontex se spremenja v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ki naj bi, imel tudi, naj bi imela tudi nove kapacitete, več operativcev, torej več osebja, več denarja za izvajanje svojih dejavnosti, kar je tudi naša zasluga, zasluga mm, evropskih poslancev, tudi socialistov mi želimo situacijo izboljšati, upoštevati želimo temeljne pravice ljudi in hkrati želimo tudi spoštovati listino o temeljnih pravicah. Vseeno pa obstaja tudi nekaj negativnih elementov. Sistem ni posem uravnotežen, kajti popolne solidarnosti eh, ni. Ni solidarnosti z državami na južni meji Evropske unije. To velja naprimer za Španijo. Eh, Azilni svežen se ne upošteva. Prišlo je do blokade tega svežna v svetu in to je treba omeniti. Hvala. Hvala, gospod Marijas. Gospod predsedujoči, še enkrat bi poudaril, da prebivalci otokov v Egejskem morju res eh, potrebujejo, nujno potrebujejo pomoč, kajti vsak dan se soočajo z ogromnim številom migrantov, ki prihajajo v Grčijo. Pred kratkim je na samo so potekal tudi protest zoper mm, to dogajanje. Samo si nastali otoki enostavno ne morejo sprejeti več ljudi. Frontex mora dobiti novo vlogo. To drži mora pomagati državam članicam pri varovanju meja, ne samo kopenskih, tudi morskih. In opažamo, da vse več migrantov k nam prihaja prek kopenskih meja. Zato moramo tudi jasno izboljšati delo, de, tudi delo Frontexa. Tudi v Epiru mora biti Frontex prisoten. Gre za mejo med Grčijo in pa Albanijo. Tudi od tam prihajajo k nam tihotapci, ki ljudi samo izkoriščajo. Hvala. Hvala, gospod Pospešil. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz želim sodelovati v tej razpravi. Sam pozdravljam ta predlog. In naš pristop mora biti kar se da konstruktiven. Pozdraviti in sprejeti moramo ta predlog. Uh, glede novega eh, kontingenta zaposlenih v Frontexu. Bi pa še dodal, da če bi imeli bolj jasna pravila za upravljanje zunanjih meja, teh dodatnih instrumentov ne bi bilo treba sprejemati oziroma potrjevati. Zunanje eh, meje mora biti bolje zaščitene. Seveda pa moramo izvajati tudi naprimer, preventivne ukrepe morda bi veljalo pogledati, kaj imamo na voljo na tem področju, naprimer razvojno pomoč, razvojne sklade za Afriko in tako naprej. Treba si je pogledati, zakaj sploh prigaja do migracije. Mislim, da moramo bolj pogledati na to stran enačbe. Hvala. Hvala. V zadnjih letih eh, sem eh, neposredno od migrantov izvedela, kaj je z njihovo usodo in kaj se z njimi dogaja. Bila sem v Kaleju, v kampu v Kaleju in eh, se pogovarjali z migranti, s predstavniki nevladnih organizacij. Migranti so mi pripovedovali, kaj vse so doživeli na svojih poteh v Evropo. Gre za tragično situacijo, kjer ljudje tvegajo eh, svoje življenje, zato da bi lahko na novo zaživeli v Evropski uniji. V tej uredbi so elementi, ki jih pozdravljam. Vesela sem, da bo Agencija za mejno in obalno stražo še naprej iskala ljudi na morju in jih reševala v primeru nevarnosti. Ljudi, ki prestežemo, moramo obravnavati kar teda empatično in pa tudi sočutno. Ampak, bolj kot da se posvečamo upravljanju z mejami in pa spremljamo migracije, bi se morali posvetiti predvsem revščini in pa pomankanju, ki v državah izvora ljudi dejansko sili v preseljevanje. Treba je poštevati evropske vrednote, zaščititi ranljive osebe in pa pomagati tistim, ki bi lahko, eh, kar bi se, oziroma pomagati tistim, ki bi lahko nekoč prihodnje bili tudi mi, če se stvari spremenijo. Hvala. Gospod Zavko, hvala. Gospod predsedujoči, zahvalila bi se eh, poročevalki za pripravo tega poročila. Res je, zunanje meje Evropske unije lahko zaščitimo samo z bolj eh, koordiniranim ukrepom. Poglejmo si, na primer, Hrvaško. Hrvaška ima najdaljšo zunanjo mejo vseh držav v Evropski uniji. Eh, naše enote zelo trdo delajo pri zaščiti zunanje meje Evropske unije in zato bi dodatne sile Frontexa vsekakor bi bile, vsekakor bile dobrodošle. Enote agencije za mejno in obalno stražo lahko državam članicam, kot je naprimer Hrvaška, pomagajo. Želimo si tudi, da bi lahko pri tem sodelovali s tretjimi državami, jim nudili operativno in drugo obliko pomoči, s katero bi lahko podprli skupno eh, evropsko migracijsko politiko. Hvala. Komisioner. Tako, zdaj pa na vrsti komisar Avramopoulos, izvolite. Hvala, gospod predsedavči. Kolegice in kolegi, no, še enkrat bi se zahvalil za to zelo pomembno razpravo. Hvala tudi za vašo podporo. Nova uredba o Evropski agenciji za mejno in obaljno stražo je, kot sem dejal v svojem uvodnem nagovoru, posem spremenila način, kako Evropska unija skupaj varuje svojo skupno zunanjo mejo in kako upravlja z migracijskimi takovi zdaj in po prihodnjih eh, desetletjih. Na ta način bo Evropska unija bolje pripravljena na prihodnost. Niti ne vemo, kaj nas prihodne čaka. To je velik korak naprej. In vsi v tej dvorani smo lahko ponosni na to, kar smo dosegli. To je del naše skupne dediščine. Tako agencija, kot tudi države članice bodo zaradi tega imeli na voljo orodja za predvidevanje in pa reagiranje v prihodnjih krizah. Res si želim, da boste podprli tudi končni rezultat pogajanj in sicer z glasovanjem pozneje. Našim državljanom moramo pokazati, da Evropi je mar in da lahko Evropi zaupajo. Od vas se sicer še ne poslavljam, kajti čaka me še ena razprava z vami, ampak tista pa bo res zadnja. Hvala. Zumim si noj. Najlepša hvala, gospod Avramopoulos in gospod Mecola. Najlepša hvala in hvala vsem kolegicam ter kolegom, ki so sodelovali v razpravi o tem poročilu kaj ti govori o reformi sistema, ki bo res pomagal Evropski uniji. Mislim, da se vsi strinjamo, da moramo naše notranje meje ohraniti eh, odprte, da lahko evropski državljani še naprej prosto potujejo po Evropski uniji. Ampak to lahko zagotovimo samo, če bomo eh, ustrezno zaščitili naše zunanje meje. To nam bo uspevalo tudi zaradi nove zakonodaje o Evropske agenciji za mejno in obaljno stražo. S tem zakonodajnim predlogom smo našli rešitev za številna odprta vprašanja. Agenciji namenjamo več eh, človeških verov, več tehničnih, finančnih verov in s tem zagotavljamo tudi, da lahko agencija eh, v prihodne pri vseh svojih dejavnostih spoštuje človekove in pa temeljne pravice. Agencija mora pomagati državam članicam, pomagati mora tudi tretjim državam. S tem smo se strinjali v obliki izjave in komisiji smo omogočili, da lahko eh, z ustreznim aktom tudi poveča število zaposlenih v tej agenciji, če bo to potrebno. Državljanom smo obljubili, da bomo eh, to zakonodajo sprejeli še pred koncem trenutnega mandata in to nam je uspelo rezultate bomo želi vsi. Še enkrat bi se zahvalila vsem kolegicam in kolegom, ki so eh, omogočili sprejemanje te zakonodaje. Hvala komisiji, hvala svetu, hvala eh, poročevalcem v senci, hvala vsem za vašo dobro voljo eh, in pripravljenost zaključiti zakonodajni proces okoli tega predloga. Želeli smo pozitivno spremembo, dosegli smo jo in to je zmaga za Evropo. Hvala. Ko časta dezbaterja jeste. Najlepša hvala. S tem zaključujemo razpravo o tej točki. Glasujemo pa o tem danes. Gremo kar naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. To je poročilo Juana Fernanda Lopeza Aguilarja o vizumskem zakoniku. Poročevalcu dajem besedo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Gospod komisar, veliko čast mi je bilo eh, kar nekaj let delali, delati na tem predlogu uredbe in pa na vizumskem zagoniku v celoti. S to uredbo torej, eh, zaključujemo dolga dela pardon, dolga leta dela, kar je običajen postopek v Evropskem parlamentu. Najprej bi se zahvalil vsem poročevalcem in poročevalkam v Senci, ki so z mano sodelovali, bili so lojalni, bili so učinkoviti in eh, zahvalil bi se tudi vam, gospod komisar. Hvala za to, ker ste ta postopek eh, v našem odboru Libe tako temeljito spremljali. Prisotni ste bili na številnih javnih predstavitvah, na seminarjih, Eh, na posvetovanja smo povabili številne deležnike. In postopek je bil res zelo temeljit. Vse to zato, da dosežemo naš cilj, o katerem smo govorili že prej, ko je bilo govora o uredbi o eh, Evropski agenciji za mejno in obaljno stražo, ki naj bi zagotavljala prosto gibanje eh, oseb po Evropski uniji. Eh, Hkrati pa s tem govorimo tudi o instrumentih, ki omogočajo harmoniziran dostop ehm, državljanom tretjih držav do Evropske unije. Govorili smo tudi o nezakonitih migrantih, pa tako imenovanih ehm, dobrovernih potnikih, osebah, ki prihajajo v Evropsko unijo za kratek čas, za 80 do 90 dni. To se dogaja iz različnih razlogov. Poslovni obiski, turizem, športne prireditve, raziskave in razvoj ali karkoli že. Vse to smo uh, obravnavali v okviru uredbe o vizumskem zakoniku skupnosti. Dobili smo kar precej predlogov sprememb in različnih stališč, ampak uspelo nam je vzpostaviti ravnovesje. Oblikovali smo kompromise in s tem eh, opredelili načine dostopa do ozemlja Evropske unije. Govorili smo tudi o bolj uravnoteženem eh, oblikovanju cen za vizume, za šengenske vizume in pa tudi za eh, predložitev vseh potrebnih dokumentov, ki so nujni za pridobitev evropskega vizuma oziroma šengenskega vizuma. Govorili smo tudi o nadzoru in hkrati o tem, da morajo biti postopki za eh, potovanje dobrovednih potnikov v Evropsko unijo kar se da preprosti. Eh, Sam prihajam iz države, iz Španije, v katero vsako leto prihaja na milijone turistov. No, začneje prihajam iz Kanarskih otokov. 18 milijonov turistov vsako leto obišče Kanarske otoke in zato je izjemno pomembno uh, omogočiti uh, olajšan pristop oziroma dostop uh, teh oseb v šengensko območje. V končno različico besedila smo vnesli tudi nekaj predlogov sprememb. Ti se navezuje predvsem na stroške pridobitve vizuma, ki so trenutno nekje med 60 in 80 evrov. Govorili smo tudi o popustu eh, ali o znižani ceni za eh, mladoletne osebe, za študente, za umetnike in za raziskovalce ter športnike. To je bil kompromis. Govorili smo tudi o potovalnem zdravstvenem zavarovanju. Komisija je dejala, da bi to moralo veljati 15 mesecev potem, ko zakonodaja stopi v veljavo. Ampak tudi na tem mestu eh, smo skušali upoštevati interese vseh eh, zadevnih oseb. Želeli smo stvari ponestaviti, želeli smo tudi podaljšati rok, eh, da imajo ljudje, ki zaprosijo za vizum več časa za nakup bolj poceni letalskih kart. To dvoje med seboj povezano. Seveda, po drugi strani moramo misliti tudi o varnosti. Ta je vedno zelo pomembna. Kot rečeno, po eni strani mm, imamo zakonite imigrante, oziroma dobro verne potnike, po drugi strani pa nezakonite. In zato treba tudi zaščititi eh, Evropsko mm, unijo ali Evropske meje pred nezakonitimi imigranti. Želeli smo biti kar se da pozitivni in tistim državam, ki z Evropsko unijo sodelujejo, ponuditi neke pozitivne istočnice, eh, s katerimi bi lahko spodbudili preseljevanje v Evropsko unijo na zakonit način. To bo vse. Hvala. Hvala zdaj pa gospod Armopoulos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, sam pozdravljam dogovor o tem zelo pomembnem dosjeju. Še enkrat bi pohvalil vašega poročevalca, gospoda Lopeza Aguilarja, in pa seveda tudi poročevalce v Senci, ki so upravili odlično delo na tem predlogu. Turizem in pa eh, potovalni eh, sektor eh, sta dva izjemno pomembna eh, gospodarska sektora, ker predstavljata več kot 10 odstotkov celotnega evropskega BDP-ja. Dolgi in naporni postopki pridobivanja vizuma pa lahko delujejo tudi odvračilno in turiste odvračajo tega, da bi potovali v Evropsko unijo. Posledično izgubljamo naložbe in eh, posledično gre tudi za negativen učinek na evropsko gospodarstvo. Spremembe, ki ste jih potrdili, bodo eh, milijonom potnikov vsako leto olajšale potovanje v Evropsko unijo. S tem bomo spodbujali turizem, trgovino in eh, gospodarstvo nasplošno. Seveda pa to ne pomeni, da bomo zdaj vsem odprli vrata v Evropsko unijo, ne da bi jih pri tem pregledali. Nova pravila bodo dejansko izboljšala naše varnostne standarde. Eh, in s tem omogočala boljše odkrivanje tistih, ki povzročajo grožnjo ali so grožnja in ki nimajo pravice do vstopa v Evropsko unijo. Nov mehanizem v našem vizijskem zakoniku bo omogočal uporabo eh, vizijske politike kot eh, vzvoda pri sodelovanju s tretjimi državami, sploh ko gre za eh, odvračanje nezakonitih emigrantov iz teh tretjih držav v Evropsko unijo nova pravila in nove postopki, ki so bolj eh, fleksibilni, veljajo za tiste, ki potujejo v šengensko območje zakonito. Zakaj? Zato, ker skladno s trenutnimi pravili eh, je najzgodnejši datum, ko lahko nekdo uloži vlogo za vizum, tri mesece pred potovanjem. Nova pravila pa to obdobje podaljšujejo na šest mesecev. Enaka obravnava prosilcev bo s tem eh, novim predlogom zagotovljena. Tisti, ki zelo pogosto potujejo Evropsko unijo in ki imajo pozitivno zgodovino vizumov, bodo lahko dobili eh, vizum za večkratni vstop in hkrati podaljševali veljavnost svojega vizuma z enega do maksimalno pet let. S tem bomo skrajšali čas za pridobitev vizuma in tudi znižali stroške za pridobitev vizuma za prosilce iz tretjih držav. Hkrati pa bo izpolnevanje pogojev za vstop eh, tudi zelo temeljito preverjane v vseh primerjih, pri vseh potnikih. Zvišanje cene pristojbine iz 60 na 80 evrov je prav tako del predloga. S tem želimo zagotoviti uh, dodatne vere, s katerimi lahko bolje uh, preverjamo pretok ljudi na mejah. S temi višjimi cenami bomo državam članicam tudi omogočili, da v svojih konzularnih predstavniških v tretjih državah eh, zaposlijo več osebja in s tem okrepijo svoje službe. Uporaba sodobnejših informacijskih rešitev, sodobne programske opreme bo pri tem prav tako zelo pomagala. Če pozamem, nov vizumski zakonit bo pomagal Evropski uniji pri soočanju z novimi dogodki na terenu in pri uporabi novih sodobnih tehnologij. Upam, da boste v Evropskem parlamentu podprli dosežen kompromis in se že veselim razprave. Zdaj pa ob koncu mojih uvodnih eh, izjav oziroma mojega uvodnega nagovora eh, želim spregovoriti še v grščini, v mojem maternem jeziku. Spoštovani prijatelji, danes gre za naše zadnje srečanje eh, v eh, tej konstelaciji. Kot veste, eh, številni med vami ne bodo več poslanci v prihodnem sklicu Evropskega parlamenta. Tudi jaz ne vem, ali bom še komisar. Zato se vam želim zahvaliti za sodelovanje v preteklih petih letih. Sodelovali smo v duhu solidarnosti, sodelovali smo v okviru demokratičnih procesov, kjer je normalno obstajalo veliko različnih pogledov na stvari. Ampak hkrati smo vedno uspeli najti tudi skupne odgovore na izzive, s katerimi smo se soočali. Naprimer na izzive z področja migracije, z področja varnosti. Brez vaše podpore nam pri tem mm, ne bi uspelo. Mislim, da lahko tudi rečem, da če komisija zapušča kakršnokoli dediščino, je to tudi zahvaljujoč Evropskemu parlamentu tistim, ki boste spet evropski poslanci v prihodnem sklicu, želim, da delate z enakim žarom, z enakim zagonom kot pa poslanci v tem sklicu Evropskega parlamenta. Tisti, ki pa ne boste več kandidirali, ne boste izvoljeni, pa vedite, da ste eh, z vašim delom pripomogli eh, k boljši prihodnosti vaših držav in pa tudi celotne Evropske unije. Seveda pa se treba zahvaliti tudi tistim, ki eh, niso v prvi vrsti, ki so skriti za kulisami. Hvala tolmačem, ki eh, nam vedno pomagajo pri sporozumevanju, čeprav to ni najbolj preprosto. Sam skušam govoriti počasno, ampak vedno to ne gre. Hvala tudi eh, dvoranskemu osebju, ki nam vedno pomaga pri uspešnem vodenju sej, v uspešnem sodelovanju na sejah. In hvala tudi fotografom. Ki so s svojim talentom, s svojim navdihom, Eh, vedno poskrbeli za odlične fotografije, ki potem naše obraze, naše delo eh, ovekovečijo za, za vedno pravzaprav. Hvala vsem tistim, ki ste pomagali pri delu Evropskega parlamenta in hvala vsem, ki, zaradi katerih lahko rečemo, da smo bili uspešni. Gre za delo, ki je v dobro vseh v tem prostoru, ki mu pravimo Evropa. Želim si, da bi vsi bili ponosni na delo, ki smo ga opravili v tej dvorani oziroma v Evropskem parlamentu, kajti parlament je tista institucija, ki predstavlja demokracijo, ki predstavlja vrednote, na katerih temeli Evropa. Hvala. Hvala, gospod komisar, hvala tudi vam za vaše sodelovanje. In hkrati lahko v duhu prejšnjega poročila rečemo, da smo prisotni pri ustvarjanju, creation, ki je beseda, ki izma, prinaša s seboj neko avro. Najlepša hvala tudi vam in mislim, da vsi, vsi kolegi cenimo eh, to vašo iskrenost. Tako, zdaj pa gremo na govornike. Gospod Delmonte je prva. Minuto imate, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala. Ja, gospod komisar, hvala vam za vaše prijazne besede. Tudi sama sem, se želim zahvaliti eh, vsem, ki so pomagali pri našem delu, osebju in vsem sodelavcem. Danes govorimo o predlogu o prenovi vizumskega zakonika, naprimer o elementih, kot so podaljšanje eh, roka za vlogo, za vlaganje eh, prošnje za vizum z 6 na 8, pardon, z 3 na 6 mesecev, potem eh, znižana cena vizumu za študente in ostale eh, skupine, eh, pa naprimer uvajanje vizumov za večkratni vstop in tako naprej. To je dobro, ampak po drugi strani eh, smo zamudili tudi precej stvari, kot so naprimer zastarele določbe, ki zakonitim eh, potnikom v šengenski prostor omogočajo podaljšanje bivanja na zakonit način. Evropski parlament je že večkrat eh, povdaril, da želi pomagati tem ljudem, da ostanejo v šengenskem območju dlje, kot pa je to možno. Hvala. Gospod Becker, najlepša hvala, gospod predsedevče. Res je, po številnih letih zdaj. Uh, govorimo in eh, kmalo tudi glasujemo o spremembah vizijonskega zakonika šengenskega območja. Sam bi se kot poročevalec v senci zahvalil kolegom, ki so z mano sodelovali pri obravnavi tega poročila. Rezultat je dober. Bi se pa hkrati zahvalil tudi komisiji, ki je s svojim delom uh, utrla pot. Hvala tudi romunskemu predsedstvu za konstruktiven dialog dosegli smo naslednje. Evropska unija bo v prihodne eh, spodbujala in olajševala eh, ustvarjanje stikov, povezovanje s tretjimi državami, kar bo pomagalo številnim sektorjem, kot so turizem, šport, kultura in tako naprej. Uspeli smo tudi eh, doseči enega od glavnih ciljev Evropske ljudske stranke in tudi naši prijatelji iz zelenih so na koncu popustili. Gre za povezovanje, podeljevanje vizumov z eh, kooperativno politiko držav članic, ko gre za sprejem eh, zavrnenih nezakonitih migrantov v njihove države. Tiste države, ki ne bodo kooperativne, bodo pač soočene z višjimi cenami vizumov oziroma z eh, zavrnenimi prošnami. Nažalost pa je bil bilo to načelo, o katerem danes prav tako glasujemo in ki je povezano z varovanjem evropskih zunanjih meja, zavrnjeno. Sicer izredno pozdravljam okrepitev agencije Frontex eh, z več eh, osebja, z več denarja. Želim si boljše varovanje zunanjih meja, ampak nažalost Frontex ne bo mogel pomagati tretjim državam pri vračanju nezakonitih migrantov v druge tretje države.

bodo turisti lažje zaprosili za vizume. In to bi tudi pomenilo, da bi lahko seveda izdajali vizume. Zdi se, da imamo tomaški problem, imamo tolmačenja v določene jezike. Ali smo razrešili ta problem? lahko poslušate tolmačenje v nemščino, pa sedaj tudi v ostale jezike. Ovire so sedaj premoščene in mislim, da lahko tudi v bližnji prihodnosti dosežemo še nadaljne preboje. Res sem tudi vesela, da bo sedaj mogoče vlagati prošnje za vizum na digitalni način. S tem bomo zmanjšali čakalne vrste, upravno breme bo tudi zmanjšano. Če bodo ljudje pravilno uporabljali svoje vizume, jih bodo dobili tudi za daljše časovno obdobje. Če pa ostale države članice ne bodo sodelovali na področju vračanja nezakonitih priseljencev, potem bodo njihovi državljani recimo izgubili vse te vizumske olajšave in bodo morali tudi plačati več za vizume. Enako velja tudi, če te države ne bodo sodelovale na področju ETIAS-a. Poleg tega sem tudi zato, da se ne izdajo dnevni vizumi za dnevne turiste, če se smem tako izraziti. To je moj zadnji govor v tem sklicu parlamenta. Vsem želim ogromno sreče in hvala za čudovito sodelovanje. Sedaj pa gospod Depre. Spoštovani predsednik, spoštovani komisar. Približno šestdeset milijonov oseb na leto pride iz tujine v Evropsko unijo. Nekateri prihajajo iz ZDA, Avstralije, Kanade in so izključeni iz vizumskih obveznosti. Drugi pa prihajajo iz nekaterih držav, večinoma iz Afrike, pa tudi iz druge, ki morajo delovati znotraj vizumskega okvira in tega zakonika. Mislim, da je glavni cilj vizumskega zakonika, ki upam, da ga bomo lahko podprli, to, da bomo zagotovili ustrezna varovala za vse tiste, ki potujejo v dobri veri, obenem pa poskrbeli tudi za notranja in migracijska tveganja. Dogovor, do katerega smo prišli s svetom, je dober. Vizu je mogoče pridobiti v dveh tednih, tako da je postopek poenostaven. Potem pa vizum za večkratni vstop ki jih je, je mogoče podaljševati po petih letih, kar zaenkrat ni možno. Na to pa še stroški za vizume, ti bodo povečani na 80 evrov.